možnost, da eh, želimo, da imajo oni možnost, da prenesejo naše evropske pravo v svoje sisteme. Najlepše hvala, s tem zaključujemo razpravo in eh, glasovali bomo jutri ob 12. uri. Sedaj pa uh, ustno vprašanje uh, za uh, komisijo sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Mauretanijo. Uh, con mauritania expira el treinta y uno de julio del año dos mil doce y dada su importancia. dvanajst julija se zaključi ta sporazum eh, dva tisoč dvanajst in kolikor eh, vem smo so o tem že razpravljali na svetu. Če upoštevamo posebne o določbe o pristojnostih parlamenta pri sporazumih o rubolovu, potem moramo se zavedati, da nam to omogoča tudi uh, okvirni institucionalni sporazum pravil, eh, upravičeni smo do popolne informiranosti enako kot svet in že od začetka um, smo, mo, moramo biti vključeni v proces takoj, ko se poda pogajalski mandat. Velja ravno tako vse to za sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Mauretanijo. To pomeni, da potrebujemo dodatne informacije o nadaljnih pogajanjih in eh, tudi osnutek rezolucije moramo pripraviti, eh, s katerim bomo izrazili svoje, svoj pristanek. Vse to mora biti vključeno v končni protokol. Sporazum z Mauretanijo je bistven tako za to državo kot za Evropsko unijo. Uh, Tukaj gre za 99 odstotkov nacionalnega proračuna Mauretanije, medtem ko za Evropsko unijo je to eden od redkih sporazumov na tem področju, ki še veljajo. To je še toliko bolj pomembno, če naj bi ribo uvažali v Evropsko unijo. Glede na vse to smo pripravili eh, mnogo predlogov, ki so vključeni v kompromisno rezolucijo in o tem bodo razplavljale politične skupine v naslednjih nekaj dneh. To vključuje naslednje. Namreč gre za pomen ki ga ima eh, parlament eh, pri v Mauret, pri eh, trajnostnem ribolovu v Mauretaniji. Eh, skupni raziskovalni odbor igra posebno vlogo, pri tem želimo zagotoviti, da ima dovolj eh, verov in da pripravi priporočila o eh, biološkem stanju ribjih staležev, ter seveda tudi, kakšne možnosti obstajajo za različne flote, ki lovijo v mauretanskih vodah. Ravno tako gre tudi za boljše razumevanje ribolova strani tretjih držav, tako da eh, bomo bolj natančno vedeli, kaj nam Mauretanija lahko ponudi na tem področju. Ravno tako smo zaskrbljeni, da eh, je vprašanje, če to, se, o čemer se bomo izpogajali, eh, kar se tiče obsega, bo dovolj glede na kapacitete naših flot. Ko o tem pogaja, se pogajamo, potem eh, moramo govoriti tudi o tehničnih sredstvih za vsak vrsta ribolova in eh, prekinemo z to um, tradicijo, kjer se za um, določene prebice plačuje. Ravno tako moramo vedeti, kako Mauritanija izvaja kontrolo v skladu z protokolom. Obstajajo tudi eh, alternativne možnosti, kot naprimer uporaba variabilnih meril in ne smemo pozabiti na to, da obe strani eh, morajo spoštovati sporazume o reševanju možnih sporov in to je treba prenesti tudi v nov protokol. Eh, kot eh, pogajalka. Eh, upam, da bo komisija upoštevala vse te vidike, ki sem jih eh, omenila in da bomo to strnili v rezolucijo, ki bo uh, sprejeta na naslednjem plenarnem zasedanju. Vse bomo pa do takrat zelo natančno spremljali. No. Najlepše hvala, gospod Manaki, imate besedo. Hvala. Zahvalila bi se uh, gospe Fragi, ki je predsednica odbora za ribištvo in naj rečem, da zelo sem eh, hvaležna, da se parlament vključuje v te postopke. Imam iste pomisleke kot ona in naredili bomo vse, da pridemo do končnih rezultatov. Naj vam povem nekaj več o ribiš, eh, o sporazumu z Mauretanijo. Eh, cilj je eh, seveda ohranitev ribjih staložev in njihovo ustrezno izkoriščanje. Po drugi strani se borimo proti nezakonitemu ribolovu in razvoju pristaniške infrastrukture. Pri tem so se zmanjšale možnosti za uh, ribolovne možnosti in uh, po drugi strani obstajajo še vedno težave in razmišljamo, kako bi jih na najboljši možni način um, rešili. In glede tega se strinjam z gospo Frago. Sporazum za Mauretanijo je postal najpomembnejši uh, med našimi sporazumi z finančnega vidika. Glede na to, komisija razmišlja o vključitvi uh, strogega pogojevanja povezanega z sektorskimi podporami v novem protokolu. To bomo med drugim eh, dosegli z eh, ločevanjem eh, poro, eh, plačil za pristop in sektorsko podporo. Na ta način se bomo eh, bolj učinkovito rotili problema implementacije sektorske podpore. Istočasno pa bodo uh, ribolov uh, evropskih uh, plovil uh, omogo, uh, še vedno ohranjali. Ker pa se tiče sektorske podpore, leta 2008 in 2009 je bilo izvajanje zelo visoko, leta 2010 pa je eh, na žalost v sredozemlju bila stopnja izrabe zelo nizka, le 52 odstotkov, predvsem eh, zaradi eh, visoke neizrabe sredstev z strani Ministrstva za finance Mauritanije. Lansko leto se je sprejela odločba, da se bo sektorska podpora plačala v dveh tranšah in eh, komisija je od 18 eh, milijonov evrov, zadržala 9 milijonov, eh, dokler se ne poveča absorpcijska kapaciteta. Razen tega smo ustanovili nov mehanizem CSS, e ki bo postal operativen v prvi polovici leta 2011 vzpostavljen je poseben račun, ki bo zagotavljal, da se lahko uh, sredstva dodeljujejo neposredno za sektorsko podporo. Nov protokol od 1. augusta 2011 bo upošteval eh, prihajajočo reformo eh, SKP in Pri tem bomo upoštevali prvič tudi klauzulo o človekovih pravicah in demokraciji. Upam, da bo svet odobril ta mandat naslednji teden. Kar pa se tiče eh, nezakonitega ribolova, komisija sodeluje z nadzornimi organi Mauritanije zelo tesno in zauzemamo se za ustrezno izvajanje. Eh, ukrepov za ohranjanje in upravljanje v skladu z uredbo. Ne na zadnje, je to v skladu z akcijskim načrtom Mauretanije, katerega eh, cilj je lajšanje ustanovitve evropskih eh, podjetij, eh, skupnih evropsko-mauretanskih podjetij in ugotavljanje najboljših možnosti za eh, zasebno javno partnerstvo. Najlepše hvala, gospod Kadek. Dve minuti. Kadek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Skladno s členom 218, desetim odstavkom pogodbe iz Lizbone mora parlament dati svoje soglasje za mednarodne sporazume, o katerih se pogaja Evropska komisija. Naj vas spomnim, da morate Evropski parlament tekom celotnega postopka pogajanj o sporazumu obveščati. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Mauretanijo mora biti ponovno obnovljen 31.12.2012. Ta sporazum prinaša zelo visoke finančne obveznosti. Evropske unije. Poleg tega opredeljuje tudi 900 tisoč ton kapacitet za ribolov, tudi za školke in rake kar je drugi največji sporazum, tako za sporazumom, ki je podpisan z Gvinajo Bisavo. Že sami ste to povedali, gospa komisarka, da je ta sporazum zelo pomemben, da je pomemben tudi za naše flote, zato ker vpliva tudi na razvoj lokalnega ribištva, vpliva tudi na to, kako Evropska unija vlaga v to področje. Mauretanski organi so se obrnili na evropske organe in uveljavljali svoje pravice, vendar brez ustreznih argumentov. Poleg tega je tu še vprašanje satelitskega spremljanja ribolova, kar otežuje delo vseh ribičev. Mislim, da bi morali pojasniti tudi vse posamezne tehnične ukrepe, ki veljajo za evropske ribiče, ki so pravzaprav žrtve diskriminacije v primerjavi z drugimi ladjami, ki lovijo v mauretanskih vodah. Mislim, da ne bi smeli posenevati kitajskega vpliva na področju ribištva v Mauretaniji. Kitajci delujejo preko skupnih podjetij joint ventures in plujejo z ladjami pod mauretansko zastavo. Pri tem ne spoštujejo nobenih standardov in izčrpavajo zaloge rib v mauretanskih vodah. Zato bi se morali boriti proti to vrstnemu ribolovu in prispevati k razvoju lokalnega ribolova in k večjemu razvoju evropskih ribičev. Evropska unija mora čim hitreje oceniti ex post ta sporazum. Poleg tega bi morala tudi mešana komisija redno spremljati izvajanje tega sporazuma. Gospod predsedujoči, mislim, da je prav, da govorimo o tem tudi v Strasburgu. Hvala. Seveda imamo mi dva sedeža. Naslednji je gospod Arsenis. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Pobuda socialistov v zvezi s to resolucijo za Mauretanijo je namenjena temu, da se odpravi vrzel, ki je nastala po Lizbonski pogodbi. Lizbonska pogodba nam dodeljuje večjo vlogo tudi v procesu soodločanja, zlasti pri evropskih vprašanjih. Evropski parlament je tisti, ki mora ratificirati sporazume, tudi ribiške sporazume. Vendar te vloge ne moremo ustrezno opravljati, če nimamo vseh informacij na voljo, če nismo vključeni v pogajanja sama. Če nismo vključeni v sama pogajanja, potem bodo težave tudi pri izvajanju sporazumov. Komisarka si je sicer močno prizadevala za to, da bi nas bolj vključili, ampak še vedno se pojavljajo pomankljivosti. Uh, parlament prosite, da ratificira sporazum, ki je uveljavi že eno leto. Mi uradno nismo bili vključena, vključeni v pogajanja, nedavno se je parlament tudi soočal s težavami pri dostopu do dokumentov. Kar zadeva izvajanje sporazumov v preteklosti, pa naj povem, da bo treba spremeniti in pregledati mnoge sporazume v ribiškem sektorju. Zato bi se morali bolj držati načela, da se izognemo težavam. Poskrbeti moramo predvsem zato, da bomo vsi imeli koristi od tovrstnih sporazumov, tudi tiste države, s katerimi sklepamo sporazume. V Mauretaniji se pojavlja zelo velika težava in sicer zaradi uporabe napačne ribolovne opreme in zaradi nereguliranega ribolova. Evropski parlament mora poskrbeti za to, da z Mauretanijo sklenemo boljši sporazum in da se bo ta tudi bolj pravilno izvajal. Hvala. Hvala lepa, gospod Haglund, dve minuti. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Mauretanijo smo obiskali, ocenili smo, kaj se dogaja s tem sporazumom, kako deluje. Moram reči, da obstaja še vedno uh, ogromno stvari, ki bi jih bilo moč izboljšati. Zato se nam zdi, da bi morali najprej razmisliti o tem, kam dajemo denar davkoplačevalcev. 45 milijonov evrov bomo namenili za ta sporazum. To je tretjina proračuna Mauretanije. Toliko denarja jim mi ponujamo, kar pomeni, da gre res za ogromen znesek. Poleg tega pa se moramo spomniti tudi na to, da je leta 2007 komisija sama predlagala, da se prekliče ta sporazum, zaradi tega, ker ni prinašal dodane vrednosti, ki smo si jo želeli. Evropa bi morala prav zato postaviti pod vprašaj tudi ta sporazum. Mene osebno zanima, kako se uporablja denar, ki ga namenjamo za, to, za ta sporazum ali je ta denar res koristen, porabljen. Zanima nas, kako se uporabljata sredstva, ali se jih namenja za spodbujanje lokalnega ribolova. Kaj se torej dogaja z vsemi temi milijardami evrov, ki jih namenjamo za ta sektor? Zato se mi zdi, da bi morali stvari res bolj poglobljeno oceniti kot je že bilo rečeno, Evropski parlament je tudi odgovoren za ta sporazum. Mi smo sodelovali pri procesu odločanja. Pomembno je, da dobimo bolj popolne informacije, kajti na podlagih informacij, ki jih imamo, bomo težko kaj storili. Hvala. Hvala lepa, gospod Ljuvin. Izvolite. Thank you very much. Lepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej moram reči, da resnično pozdravljam namene komisije, ki so bili izpostavljeni v smernicah za pogajanja. Predvsem posledice v primeru kršenja demokratičnih pravic in ostalih človekovih pravic. Okrepiti je treba tudi dialog na področju prevzemanja odgovornosti v ribiškem sektorju. To nujno potrebujemo. Vendar obstoječi sporazum nažalost nikoli ne uveljavlja teh načel. Govorite tudi o tem, da bi evropskim ladjam omogočili ribolov samo pri tistih kvotah, kjer je še vedno dovolj velik stalež in kjer lokalne ladje ne polovijo vseh kvot. Mislim, da bi morali upoštevati tudi vse znanstvene podatke v zvezi s staležem rib. Predvsej ribiških vrst je v zahodni Afriki bilo preveč ali prekomerno izkoriščenih. To je ugotovila tudi Komisija za pelagične vrste. Za 75 odstotkov se je zmanjšal stalež od leta 2007. Zanima me, koliko prekomernih zalog rib nameravate pravzaprav opredeliti v Mauretaniji. Zanima me, ali boste zmanjšali ribolovne kvote, ali je to skladno s politiko na področju razvoja. Ne smemo preveč loviti v teh vodah, pobrati zadnje ribe in potem oditi. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferreira. Obrigado, senjor prezident, senjora komisarja. A mais de duas dek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, Evropska skupnost je pred 20 leti podpisala ta sporazum z Mauretanijo. Že pred 15 leti smo opredelili tudi ključna načela na področju vzdržnega ribolova. Sedaj pa moramo gotoviti, kakšni so praktični rezultati, ki jih je prinesel ta sporazum. Ribiški sektor v Mauretaniji je še vedno v svoji zgodni razvojni fazi. Še vedno se premalo razvija globokomorski ribolov in predelava rib, še vedno ni dovolj kapacitet za istovarjanje ribolova, spodbujati je treba ribogonice, izvajati nadzor. To so cili, ki pravzaprav nikoli niso bili izpolnjeni, vedno so bili samo zapisani na papirju v zadnjih dveh desetletjih. Vse je pravzaprav povezano s tem, koliko denarja namenjamo za ta sektor, koliko virov te države izkoriščamo. Ta država pravzaprav izgublja, zato ker mi izkoriščamo njene potencijale, tudi ko gre za predelavo rib in za trženje rib. Mauretanija torej izgublja na področju vzpostavljanja delovnih mest, na področju razvoja gospodarstva in tako naprej. Zato res težko razumemo, zakaj nimajo na voljo dovoljšnih zmogljivosti za istovarjanje to vrstnih ribolovov. 600 km obale imajo, večino rib pa se istovarja v drugih pristaniščih. Zato bi morala Evropska unija nehati z izvajanjem to vrstne politike. Vključiti je treba tudi mauretanske oblasti, če želimo vzpostaviti sodelovanje, ki bo korisno za vse. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Patravneve za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sporazum o ribištvu s tretjimi državami bi moral zagotavljati ustrezno ravnotežje med gospodarskimi pravicami in trajnostnim ribolovom ter ohranjanjem ribolova. Evropska unija bi torej morala izvažati svoje dobre ribolovne prakse tudi izven svojih voda. S tem bi prispevala k ohranjanju morskega habitata. V primeru Mauretanije in v primeru sporazuma z Mauretanijo je to še toliko bolj pomembno. Zmanjšati je treba revščino, vzpostaviti nova delovna mesta, razviti sektorsko infrastrukturo. To so pomembni cili, ki bi jih morali skušati izpolniti. Najbolj pomembno od vsega pa je, da se zagotovi trajnostni ribolov, da se borimo proti nezakonitem, nereguliranem ribolovu. Tako da ni dovolj samo da naše ladje spoštujejo okoljske standarde in kodeks ravnanja FAO. Pomembno je, da enako prakso in standarde upoštevajo vsi tisti, ki delujejo na tem področju. Zato je res nujno potrebno, da Mauretanija od drugih tretjih držav, s katerimi ima sklenjene sporazume o partnerstvu, zahteva, da spoštujejo ista pravila, kot jih morajo spoštovati plovila skupnosti. Če to ne bo držalo, potem bodo naši ribiči v nekonkurenčnem položaju. Poleg tega bo resno ogrožen tudi trajnostni ribolov. Hvala. Hvala lepa, gospod Milana, za eno minuto. Ja, gospod predsedujoči, gusarka. Mislim, da imamo dve težavi. Ena je težava je povezana z metodo, druga pa z vsebino. Kar zadeva metodo, naj povem, da pravzaprav prav skušamo preko ustnega vprašanja govoriti o nečem, kar bi moralo po Lizbonski pogodbi biti pravzaprav samo bistvo delovanja Evropskega parlamenta. Hvala lepa vseeno kolegici za to vprašanje. Pomembno je, kaj se zgodi, ko sprejmemo odločitev, kaj se dogaja v predhodnih fazah. Danes bo razprava zaključena, pogodba se bo še naprej izvajala, mi bomo potegnili določene sklepe in tako naprej. Glede vsebine pa bi rad podaril samo to, sicer se strinjam s številnimi zadevami, ki so jih izrazili že drugi kolegi, ampak pomembno je, kakšen vpliv imajo te sporazumi v ribiškem sektoru. Ne smeti samo za komercialne sporazume, preko katerih bomo za en evro na kilogram kupovali določeno vrsto rib. Predvsem bi morali ti sporazumi prispevati k trajnostnemu ribolovu in k trajnostnemu gospodarstvu v teh državah. Predvsem moramo ugotoviti, kolikšne možnosti prinaša obrtni ribolov. Ne smeti samo za enostavno trgovinsko izmenjavo, ampak gre tu na vse zadnje za sporozum o ribištu, ki prinaša seboj tudi določene posledice. Hvala. Andres. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Še eno leto bo ta sporazum z Mauretanijo v veljavi, potem bomo morali skleniti novega. Mislim, da je ta sporazum dober instrument, ki je prispeval k razvoju te države in tudi k razvoju politike v ribiškem sektorju. Ribištvo predstavlja 19 odstotkov BDP-ja te države. Okrepiti je treba dvostransko sodelovanje med Evropsko unijo in Mauretanijo. To je zelo pomembno. Predvsem bi morali poskrbeti za to, da bo ribolov trajnosten. Pogosto govorimo o nezakonitem ribolovu. Znanstveni odbor bi predvsem lahko namenil več sredstev za to, da bomo gotovili, kaj se pravzaprav lovi v teh vodah. Poleg tega bi morali delovati bolj trajnostno. Poskrbeti je treba tudi za večjo varnost ladij. Komisarka je že rekla, da mauretanska vlada nima dovolj zmogljivosti, da mora najprej razviti administrativne zmogljivosti, da se bo sploh lahko ukvarjala z gospodarskimi vprašanji in z gospodarskimi sporazumi z Evropsko unijo. Poleg tega bi morali Mauretaniji pomagati in jo spodbujati k temu, da vključi tudi klauzulo o demokraciji v te sporazume. Sporazumi kot je ta so pravzaprav instrumenti za vzpostavljanje demokracije v takšnih državah. Hvala. Hvala lepa, gospod Sančes, presedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Vesel sem, da je komisija prosila za mandat za sklenitev novega sporazuma o ribištvu med Evropsko unijo in Mauretanijo, ki bo 31. julija 2012 prenehal veljati. Mislim, da bi morala pogajanja potekati v pravem duhu institucionalnega sodelovanja, spoštovati je treba tudi nova pooblastila, ki jih ima Evropski parlament po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. No, protokol, ki temelji na statusu quo, bi moral pravzaprav biti temelj za trajnostni razvoj delovanja flot Evropske unije v vodah Mauretanije. Evropska unija bi morala ponuditi tudi določena nadomestila in pomagati Mauretani pri razvoju svoje flote. Vendar tu ne gre samo za denar, gre za veliko več. Okrepiti je treba tudi mednarodno pravo in varovanje človekovih pravic. Nadomestila trenutno predstavljajo tretjino proračuna Mauretanije, zato bi morali Mauretaniji pomagati. Poleg tega bi morali pomagati v boju proti nezakonitemu ribolovu. In poskrbeti za ustrezni nadzor. Hvala. Hvala lepa. Catch the eye, gospod Valenca. Eno minuto. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Flota Evropske unije je že zgodovinsko prisotna v mauretanskih vodah, kar pomeni, da da imamo spostavljene gospodarske odnose z Zahodno Afriko že kar nekaj časa. To pomaga pri ohranjanju delovnih mest v tej regiji, pa tudi v Evropi. Tako da je to pravzaprav način, kako lahko Afriko pripeljemo na raven evropskih standardov, tudi na področju upravljanja ribolova. Sporazumi o ribištvu s tretjimi državami in sporazumi o pelagičnih flotah so pomembni ne samo za te flote, temveč tudi zato, ker so ti sporazumi pravzaprav osnova za razvoj zahodnoafriških držav in predelovalne industrije v teh državah. Te sporazume je zagotovo treba ohraniti, ker so tudi v interesu Evropske unije. Tehnični vidiki tega protokola bi seveda morali biti spoštovani. Hvala. Now, Hvala lepa, sedaj pa gospod Molcer za eno minuto. Hvala lepa. Sporazum o ribiškem sektorju z Mauritanijo je tudi zato tako pomemben, ker gre za sporazum, ki je povezan z občutljivim območjem, torej Severna Afrika se le spet v središču svetovne politike. Vem, da so ribiški sporazumi po eni strani služijo gospodarskim interesom pogodbenic, po drugi strani pa morajo spoštovati tudi ekološka načela. Če bi sporazum eh, z Mavretanjo predstavljal tretjino proračuna, potem vemo, kakšen je gospodarski pomen za to regijo. Pa tudi ribiška flota Evropske unije je zelo pomembna, eh, saj ustvarja veliko gospodarskega dobička. Eno so ekološki vidiki, vidiki, po drugi strani pa želimo s takšnimi sporazumi tudi okrepiti demokratična načela v državi, ki se bo verjetno malo soočala z podobnimi problemi kot druge države v Severni Afriki. Zato moramo biti tukaj še posebej pozorni. Hvala lepa, sedaj pa gospoda Manaki. Hvala vsem skupaj se želim zahvaliti za njihove prispevke in želim jasno ponoviti, da zelo pozdravljam vključenost parlamenta pri pogajanju o tem sporazumu in tudi drugih sporazumih. Prav tako vas želim uh, spomniti, da obstaja nov okvirni sporazum med komisijo in pa parlamentom o podrobnostih vključenosti parlamenta in ta sporazum moramo spoštovati. Zato želimo olajšati vašo vključenost, vaš angažma, vaše informiranje in če želite, da kaj naredimo bolje, potem eh, smo pripravljeni na sodelovanje. Toliko torej o postopkih. Sedaj pa še nekaj o vsebini potrebujemo uravnotežen način, zelo previden in pa uravnotežen način za pristop k tej zadevi. Eh, Kaj ti ta država je za nas zelo pomembna in eh, tudi zaradi revolucij, ki jih sedaj opazujemo v tem delu sveta. Zato potrebujemo ravnovesje med eh, presežki in viri, ki obstajajo v tej regiji in med interesi naše flote. Želeli bi ribiškim ladjam Evropske unije omogočiti, da obiskujejo to regijo in tudi tej regiji zagotoviti enako izhodišče. Kajti mi nismo edina plovila, ki so prisotna v teh vodah. Veliko je tam prisotnih tudi drugih držav. Zato moramo poskrbeti za to, da bomo zagotovili enakovredno sodišče za evropska plovila. Prav tako je potrebno poskrbeti za naslednje ravnovesje. Podro pozorno moramo ravnati z našim dokoplačevalskim denarjem in več je potrebno narediti za to, da zagotovimo, da bo denar, ki ga dajemo na razpolago, resnično pristane v pravih rokah. Zagotoviti je potrebno zadosten vpliv na vse postopke izboljšav, ki jih potrebuje ta država. Na ta način bomo pristopili k tej občutljivi zadevi. Prav tako se strinjam s tem, da potrebujemo več znanstvenih nasvetov in da potrebujemo več konkretnih podatkov, zato da bi lahko ocenili naš položaj v tej regiji. Kaj bomo torej naredili? Naslednji teden eh, se bomo v okviru sveta pogajali o tem oziroma skušali bomo zagotoviti prvi mandat o teh pogajanjih. Na to pa bomo skušali vas obvestiti o, o konkretnih temeljih za pogajanja. O tem bomo obvestili parlament in pa odbor PEH. Želim pa vam zagotoviti, da če menite, da bo ta protokol vključeval tudi, tudi eh, klauzulo o človekovih pravicah, da bo to nekaj koristnega tako za nas, kakor tudi za Mauretanijo. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka, hvala vsem skupaj. Razprava je zaključena in glasovali bomo na naslednjem plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje o strategiji Evropske unije za Atlantsko regijo.